in zato eh, bi eh, se morali spomniti tudi tih ribičev. Prav gotovo, gospod kolega, eh, dobro, da ste to povedali in temu se tudi pridružujemo. Sedaj pa bomo postopali po dnevnem redu, torej zapisnik. Gospod Simpson, prosim. Chairman, could I ask... Gospod predsedujoči, prosim, da pošljete tehnika K176, kajti moj aparat sploh ne deluje. To bomo takoj storili. Torej, zapisnik eh, plenarnega zasedanja 18. januarja. Eh, besedilo je bilo razdeljeno, ali ima kdo kakšne pripombe? Ni. Ta zapisnik je torej sprejet. Eh, potem Eh, pisna izjava 41-2011, eh, Kadek in drugi, gre za boj proti širjenju alk. To so podpisali. Um, je podpisalo več kot večina teh eh, poslank in poslancev in zato bo ta izjava tudi ustrezno objavljena in poslana naslovnikom. Gospod Kadek bo o tem govoril eno minuto mes chers collègues. Voilà, kolegice in kolegi. Ne dvomim o tem, da bo komisija upoštevala to pisno izjavo in da bo poskrbela za skupno nastopanje eh, v boju proti temu problemu. Gre za problem, ki zadeva vse eh, obale v Evropi. Gre za boj proti parazitnim algam. Hvala vsem, ki so podpisali to izjavo oziroma so popustili mojemu pritisku že štiri plenarna zasedanja, se trudim za to. E, kolegice in kolegi, prisrčno se zahvaljujem za vsem kolegom in kolegicam, ki so me podprli, gospod Leničak za socialiste in demokrate, Tremol po za zeleni in gospod Zanoni za liberalce. Vsem prisrčno zahvala za to. Hvala čestitamo. Eh, pisna izjava 37.2011, ki so predstavili Danilis in drugih, eh, gre eh, za pakt za otoke. Tudi ta izjava je sprijela podpis večine poslancov.